izjavo komisije o sinergijah med strukturnimi skladi in pa obzorem 2020. Bomo začeli z razpravo. Komisar Moraz, prosim, če lahko nagovorite parlamentarno dvorano. Hvala lepa. Gospa predsedujoča, spoštovani poslanci, najprej bi se rad zahvalil za to, da ste mi povabili na to plenarno zasedanje glede pomena sinergij med strukturnimi skladi in pa obzorem 2020 komisarka Kreco nažalost ni mogla priti, ampak me je pa prosila, da govorim v imenu obeh. Sinergije so bile obravnavane v tem parlamentu že večkrat v preteklih letih, ampak obzore 2020 je pa prvi okvirni program za raziskave in razvoj, ki izredno omenja sinergije med evropskimi strukturnimi in investicijskimi skladi. Uredba, ki je vzpostavila te sklade, je pretvorila sinergije iz lepo je imeti to v preteklih programih, v moramo to imeti v trenutnih programih in tudi v pametne uh, specializacije in strategije za to. Sedaj se sinergije dejansko uveljavljajo, niso več samo leporeče. Mislim, da vas ni treba upominjati, zakaj so te sinergije tako zelo pomembne. Več sinergij, ko lahko dosežemo med strukturnimi skladi na obzoru 2020, večji učinek lahko dosežemo in prečakujemo od um, tega pri gospodarski rasti, naložbah in pa delovnih mestih. To velja na vseh ravneh, torej evropski, regionalni in nacionalni. Naše službe so nedavno objavile in distribuirale odporu Tren brošuro za naslovom EU skladi skupaj za rast in delovna mesta. Brošura je prikazala veliko konkretnih primerov sinergij in je tudi ponazorila nekaj pobud, eh, kjer je možno veliko takšnih sinergij. Naprimer, govore o eh, programu za konkurenčnost, potem um, programe v Westfalen, potem eh, špansko um, nanotehnologijo so menili, potem uh, češki vodilni projekti um, in pa projekti v Romuniji ter pa uh, programi v Balskem morju. Še en praktičen prikaz sinergij na terenu um, je tudi nov uspešen instrument. Um, torej, pečat odličnosti je bil to. Takšen pečat se da projektom, ki so pomembni za obzor 2020 in pa za MSP in ti so bili najbolj uspešni instrumenti, ki so bili sicer zelo konkurenčni, pa niso bili financirani v okviru trenutnih proračunov. In to so torej odlični projekti in lahko pridobijo alternativna sredstva na nacionalni ali regionalni ravni. Od eh, sprožitve te pobude iz novembra so bila vsa pričakovanja izpolnjena in presežena. Z kolegico Krecu sva podpisala več kot 3200 eh, takšnih pečatov odličnosti. Šlo je za praktično vse države članice. Pri tem obenem pa sva tudi pridobila um, 100 finančnih organov za kohezijska sredstva in pa raziskovalna sredstva. Vse to smo mobilizirali in skupaj smo sodelovali pri oblikovanju in izvajanju ukrepov, zato da se podpira ta predlog za pečat odličnosti. Torej, naj vas obvestim še o nečem. Veliko smo naredili za to, da bi odpravili določene razlike med pečatom odličnosti in pa pravili za državno pomoč. Eh, te vrzeli, te težave smo praktično že odpravili in sedaj ne bo več takšnih oskih grl in takšnih težav. Torej, to je skupnost različnih praks. To platformo je vzpostavila Evropska komisija, zato da bi ponostavila izmenjavo izkušenj ter pa pospešila medsebojno učenje, tako da bi gotovili, kje so glavne potrebe in pa morbitne ovire pri ustreznem uveljavljanju tega projekta. Pečat odličnosti. No, to se mi zdi eden izmed glavnih dosežkov v zadnjih letih in to je res ogromna zgodba o uspehu. Um, ampak vprašanje pa je, ali moramo storiti še več. In mislim, da ja, moramo storiti še več. Sinergije so približno tako kot eh, postopek ponostavljanja. Vedno lahko še kaj narediš, vedno stvari potekajo še naprej in moramo naprej um, delovati še bolj in drugače. In zato si pogledamo, kako bo za prihodnostjo. Bomo izboljševali in razširjevali obstoječe sinergije naprimer, bomo pečat razširili še na druga področja iz obzora 2020, kot naprimer bomo um, torej, ukrepe iz Marije Skudovski Curry uh, tudi vključevali v to. Tudi JTI je želimo vključiti v ta postopek, tako da bi uresničili več sinergij in sicer na podlagi odličnega dela, ki je bilo že opravljeno uh, v okviru čistega neba, Clean Sky, tako da bi maksimizirali um, učinek njihovih projektov preko prikrojenih programov, naprimer pri aeronautiki. In čisti zrak je, mislim, da model, ki uh, ga lahko pri drugih uh, GTI-jih um, tudi zasledujemo. Bi pa še omenil par stvari, ki jih je želel omeniti komisarka Krecu. In sicer strategije za pametno specializacijo kot prvo. Te strategije so EREDF financirani projekti skupaj z obzorom 2020. To bi skupaj naredili zato, da bi vključevali akterje, ki bi lahko v okviru obzora 2020 um, izkoristili še precej bolje, kot pa smo jih. Na začetku je šlo za to, da bi bolje prikrojili programe za pametno specializacijo. Komisija vse skozi pomaga državam članicam in regijam, uh, pri razvijanju njihovih strategij za pametno specializacijo, sploh preko platform za pametno specializacijo, um, ta ima sedež v Sevilj v Španiji. Imamo trojne cilje, kot prvo je treba pospešiti uveljavljanje teh strategij za pametno specializacijo, potem naprej treba je izboljševati um, sodelovanje med regijami ter prav tako tudi vzpostaviti serijo tematskih platform za pametno specializacijo. Za enkrat smo vzpostavili tri takšne platforme tega tipa. Eno glede inovacij pri, energija, pri energiji, potem naprej industrijska posodobitev in pa tretja uh, eh, agri živila, torej živila v kmetijstvu. S temi projekti in pa z drugimi projekti bomo izboljšali uporabo obstoječih strukturnih skladov in še izboljšali vzvod um, tudi v okviru obzora 2020. Prav tako bomo vključili tudi uh, EFSI in pa zasebna sredstva. Te platforme za pametno specializacijo sledijo pozitivnemu primeru, ki smo ga videli že pri predhodnih pobudah, avantgardnih pobudah okoli 30 regionalnih vlad eh, smo povezali in sicer v smeri inovativnosti, povezali smo jih v konkretne verige sodelovanja med različnimi akterji. Prav tako spostavljamo tudi Evropsko partnerstvo za grozde in sicer za pametno specializacijo in financiranje takšnih platform za pametno specializacijo sploh pri posodabljanju, tako da bi zagotovili dejansko vključevanje vseh podjetij med drugim. Pa še par besed o tem, um, kako potekajo te stopnice napram um, v smeri odličnosti. Tukaj imamo pilotni projekt v parlamentu, ki izpostavlja potencijale za sinergije v državah članicah, tudi uh, uveljavljanje urodi za upravljanje vzora 2020, potem naprej um, ugotovite treba, kako čim bolj izboljšati povezovanje ter pa izkoristiti vse naš potencial. Tukaj smo že opravili nekaj nacionalnih projektov in dogodkov, te bomo še razširili na druge države članice, tako da bodo te sinergije še bolj poglobljene po vseh državah. Uh, eh, Steven Covey je dejal takole, pri sinergiji gre za to, da je nekaj bolje kot pa moja ali pa tvoja pot. To je naša, naša pot. To je sinergija. Hvala lepa za pozornost in se že veselim današnje razprave preden dam gospodu ehlerju besedo, glejte, zelo se nam bo mudilo, do enajst dvajset bomo gotovo delali, zato res prosim, um, če smo čim hitreje, ne bom sprejemala modrih kartonov, ampak HDI bo pa šlo. Uh, gospod Ehler, minuta in pol, vi ste naslednji, prosim. Gospa predsedujoča, gospod komisar. Z današnjo razpravo o skupni resoluciji o sinergijah med strukturnimi skladi in obzorjem 2020 smo pravzaprav že dali pomemben signal. Pravzaprav začenjamo razpravo o naslednjem večletnem finančnem okviru in eh, na nek način je to tudi odgovor na vprašanje, kaj naj Evropa stori, kaj lahko Evropa stori za državljane, za inovacije in za rast. In zato je današnja razprava pomembno izhodišče. Ne gre zgolj za neko tehnično razpravo o proračunu. Inovacije so izredno pomembne za družbeni razvoj, za gospodarstvo, za napredek v Evropi. V zadnjih letih smo na področju inovacij krčili, eh, imeli smo druga, eh, druge prioritete in zato mislim, da ta, je ta razprava pomembna, eh, zato da bomo eh, rešili določene eh, probleme, kajti nekaterih problemov ne moremo rešiti brez temeljnih strukturnih eh, rešitev. Eh, Potrebno je reformirati strukturne sisteme, potrebno je reformirati eh, področje raziskav, zato da bomo dejansko eh, lahko naredili korak naprej. In zato je eh, vrh na področju inovacij morda eh, neka stična točka, kjer bomo lahko povezali vse. Najlepša hvala, eno minuto, gospod Kabezon. Hvala, gospod predsedujoča. Spoštovani komisar, treba je doseči cilj treh odstotkov pri BDP-ju. To je možno z ekonomskega vidika. E, veliko potrebujemo za sklade in za obzorje 2020. Ampak kako bomo uskladili te sklade? To je tisto vprašanje, ki e, si ga postavljamo mi in ki nam ga zastavljajo države članice. Vi ste podali nekaj dobrih praks, ampak te bi morali bolje spoznati tudi v javnosti. Zanima me tudi, ali ne bi bilo dobro pregledati, eh, kako je z državno pomočjo, ali mogoče to ne preprečuje interakcije s programi in z obzorjem 2020. Treba bi bilo tudi olajšati povezave med institucijami eh, s svojimi programi eh, za pametno specializacijo in pa torej strategije. To bi morali povezati tudi z javnimi in zasebnimi centri mislim, da bi tudi druge stvari, ki eh, eh, ste jih povedali, lahko zapisali v neko sporočilo in pa um, priporočila. Gospa Tomašič. Grupa je. Minuto in pol. Hvala lepa. Skupina EKR podpira torej sinergije med strukturnim skladom pa vzorjem 2020 in sicer tako, da bi zagotovili dodano vrednost in pa da bi čim bolj izkoristili možnosti investicij Obzore 2020 je pomemben program za prihodnost evropskega gospodarstva. Ambicija tega programa je zato, da bi izkoristili odličnost in pa znanost ter raziskave, ter da bi to prilagodili izzivom nove dobe, v kateri smo. Prav tako želimo, da bo vse to odporno na morebitne prihajajoče šoke. Ob te priložnosti naj podarim, da sem razočarana na tem, da so sredstva dali iz obzora 2020 ven in sicer v Junkerjev naročbeni načrt in ta Junkerov načrt še ni dosegal pričakovanih rezultatov. Po našem mnenju nadrevanje takšnih praks mm, gotovo lahko škodi obzoru 2020 in pa njegovim rezultatom. To lahko tudi vpliva na same izkoristke tega programa in zelo dramatično. EU je zastavila svoje prioritete, potrebujemo dolgoročne uh, programe za raziskave. Uh, in inovativnost in to mora biti bolj pomembno kot pa kratkoročni politični načrti. To so neki veliki ambiciozni načrti, ki so že od svega začetka na trhlih nogah. No, sredstva za kohezijsko politiko v tem obdobju, eh, to se ne sme uporabiti za obzore 2020, kajti to potem lahko pomeni, da bo to pomenilo grožno za še eno pomembno politiko Evropske unije. Hvala. Van Miltenburg, dve minuti. Hvala. Evropa mora veliko sredstev vložiti v inovativnost in pa v nova delovna mesta, ampak stvar je v tem, da Evropa zaostaja za drugimi regijami in pa kontinenti po svetu, ko gre za finančna sredstva za inovativnost. Vsak evro iz EU proračuna eh, mora biti čim bolje izkoriščen. To je bilo sporočilo predsednika Junckerja, ko je začel delati v svojem uradu, torej na položaju, in vse skozi dejal, da bo povečal naložbe v raziskave in razvoj. Tudi komisija je potem večkrat podala, torej, da je ta pečat odličnosti tako zelo pomemben. Ampak mislim, da je Juncker veliko preveč obljubil, to je bolj retorika kot pa praksa, vsaj za enkrat. Še vedno je preveč um, besed in premalo učinka podjetja in pa znanstveni instituti sicer slišijo obljube, ampak v praksi pa je zelo težko dobiti ta sredstva in rezultate. Težko, na primer, tudi pridobiti sredstva iz obzora 2020 in mislim, da moramo vse skupaj um, dati v en ambiciozen projekt, vse skupaj. Želim, da nam komisija pove nekaj o specifičnih ukrepih in mislim, da ni prav, da vse izhaja samo iz Brusla. Uh, skupaj z drugimi lahko sodelujemo, torej bolj od spode na vzgor, kot pa od zgoraj na vzdolj. Torej, tako moramo delovati. Torej, več energije med drugimi skladi in pa vzorjem 2020, to ni, gol, to ni cilj sam po sebi, je pa to mehanizem za to, da čim bolj smotrno porabimo sredstva, ki so na voljo. Zato je prav, da se osredotočimo na to prihodnosti in poskrbimo za to, da bodo finančna sredstva za inovativnost čim bolj vplivala tudi na rast in delovna mesta. Hvala lepa, gospod Omrže. Minuta. Hvala lepa, gospod komisar. Že dolgo časa smo slišali marsikaj o teh sinergijah med obzorom 2020 in pa investicijskimi skladi. Ampak gledajte, samo načelo koheziji, to moramo ohraniti. Torej, obrobna območja in pa prikrašena območja, ta moraš vedno pridobiti sredstva iz ustreznih skladov, tudi iz obzora 2020 na splošno. In se potem moramo vprašati, zakaj uh, imamo toliko manj razvitih regij, toliko manjših akterjev, ki nimajo dostopa do sredstev iz obzora 2020. No, gotovo je tukaj nekaj problemov z velikostjo in pa kompleksnostjo samega sistema. In mislim, da bi morali doseči največje sinergije, predvsem preko ponostavljena, to kot prvo. In zato čakamo tudi na to, da bo začela ponovno delovati delovna skupina, ki jo vzpostavila Evropska komisija v preteklosti. Hvala. Hvala lepa, minuta in pol, Margal. Hvala, gospod predsedujoča. Gospod komisar, pozdravljamo to vaše iskanje sinergiji, mislim, da je koncept sinergija zelo pozitiven. Ehm, ravno zdaj eh, razpravljamo o proračunu in sicer stališča kohezije. Ehm, tukaj gre za ladje, ki plujejo same, ki nimajo karmarja. Imamo pa tudi eh, programe za eh, raziskave, ki si prizadevajo za odličnost. Politika je pogosto ostala ujeta v nekem poskusu, da reši resnične socialne probleme, ampak odgovornosti ni bilo in zato tudi rezultati niso bili dobri. E, še vedno uh, vidimo, kako se financirajo uh, letališča brez potnikov in pa hitri vlaki brez potnikov. Mislim, da bi to morali bolje načrtovati. Poleg tega Imamo tudi številne avtoceste, ki se financirajo iz teh sredstev. Treba ustvariti sinergije, naprimer med eh, programi, kot sem jih zagovarjal sam pred dvema letoma, potem je treba upoštevati ekonomsko konvergenčnost med regijami. In to je tudi v ozadju predlogov, ki ste jih danes podali. Moramo pa biti pozorni pri tej politiki. Eh, preprečiti moramo, da ne bi EFSI prevzel eh, določenih dejavnosti, za katere ni pristojen. Eh, mislim, da bi tudi morali biti pozorni, pozorni pri uporabi instrumentov. Imamo pečat odličnosti, ampak potrebujemo tudi ustrezne politike, ne, ne samo nekih posameznih dejavnosti. Hvala, gospod Margal, ampak govorili ste zelo hitro, tako da mislim, da so imeli tolmači nekaj težav. Prosim, da se držite časa. Na, zdaj pa gospa Damato za minuto in pol. Najlepša hvala, predsedujoča. Sinergije med obzorjem 2020 in strukturnimi skladi so lahko korisne, vendar mora biti zelo jasno, kako se tega lotiti. Strukturni skladi so namenjeni izgradnji zmogljivosti, eh, odzivajo se na potrebe regij, ki eh, so vključene in obzorje 2020 na drugi strani eh, skrbi za odličnost na ravni Evropske unije. Tako da se tu pojavljajo precejšnje razlike. Vseeno pa je uh, mogoče tu najti skupne točke. Eh, vendar pa se strukturna sredstva namenjajo za obdobje sedmih let, pri obzorju 2020 pa gre za projektno financiranje. Tako, uh, da eh, je potrebno vse to upoštevati, ko bomo eh, poskusili izkoristiti vse potencial. Vendar pa je potrebno tu izpostaviti, da smo veliko sredstev namenjenih prvotno za raziskave eh, preusmerili v Junkerjev načrt, ki pa ni nujno skladen s cilji kohezijske politike. Šlo je za zelo tvegan korak in eh, pojavljata se dve hitrosti in ta razkorak je vse večji, zlasti med regijami, ki so najbolj ali najmanj razvite. Ljudje se zato eh, zoprstavljajo Evropski uniji in tudi mi se tako oddaljujemo od njihovih interesov. Gospod Van Nistelrooy. Najlepša hvala. Gospa predsedujoča, gospod komisar, hvala za vse dobre primere, ki ste jih navedli, ampak bolje se moramo odrezati, ko gre za sinergije med obzorjem 2020 in drugimi skladi in instrumenti. 95 odstotkov eh, naložb se obzorja 2020 konča v starih državah eh, članicah, medtem ko gre 80 odstotkov strukturnih sredstev v nove članice. Gre za dva ločena in zelo pomembna sklada, ki pa delujeta v dveh popolnoma ločenih svetovih. Ni dobro, da mlade. Uh, da mladi iz novih članic odhajajo v stare države, medtem ko nekatere regije posem stagnirajo. Uh, Evropa si prizadeva za teritorijalno kohezijo in Brexit je zgolj primer tega, kaj se lahko zgodi, če imamo dva ločena svetova. Imamo cvetoče vele mesta, kot je London, po drugi strani pa eh, revna in obobožena industrijska področja. In to so tisti ljudje, ki, se obr ki so obrnili hrbet Evropske unije. Pozivam vas torej, da potrebujemo eh, nove inovativne načrte. Eh, vrednostne verige z veliko inovacijami in odličnosti in res je, potrebujemo na tem področju s pametno specializacijo, kot ste omenili. Ta teden smo slišali za inovacijski pakt, ki je neke vrste nov način sodelovanja. Uh, naša resolucija v povezavi z vašimi idejami ter vse to, kar počne svet, vse to prihaja v pravem trenutku. Najlepša hvala. Kolegi, opominjam vas, da danes ne sprejmamo modrih kartonov, ker imamo omejen čas. Naslednji je gospod Kozolino za eno minuto. Najlepša hvala, predsedujoča. Gospod komisar, očitno je, da govorimo o politiki, ki je trenutno že teče. Za njo pa se skriva tudi ogromno sredstev. Govorimo o strukturnih skladih, o različnih programih, govorimo o 100 milijardah naložb za raziskave in razvoj in uh, eh, 80 milijonov tega je samo v obzorju 2020. Govora je torej o pravzaprav ogromnih vsotah denarja, ki so namenjene spodbujanju naložb in inovacij zlasti za naša podjetja, raziskovalna središča in predvsem za nova podjetja, ki jih večinoma ustanavljajo mladi. To, o čemer govorimo danes, je pravzaprav zelo specifična tema in morda bi morali v prihodnjih mesecih in letih bolj podrobno preučiti, kako ta dva eh, sklada sploh eh, delujeta eh, v interakciji eden z drugim. Potrebno je zagotoviti več dopolnjevanja, več stičnih točk med obema skladoma. Naprimer, zagotoviti moramo, kot, česar se je že lotila komisija, da podjetja, ki ne uspejo priti do strukturnih sredstev, namesto tega dobijo denar iz obzorja 2020. Najlepša hvala, gospod Preznodovski. Najlepša hvala, predsedujoča. Gospod komisar, sinergije med obzorjem 2020 in strukturnimi skladi eh, naj bi omogočile nekaterim državam članicam, da bi dosegle znanstveno učinkovitost z uporabo obojih sredstev, ampak tega cilja eh, nismo uspeli uresničiti. Razkorak med vzhodno in zahodno Evropo narašča. 13 novih držav članic. Eh, je deležnih samo 5 odstotkov vseh sredstev iz obzorja 2020. Če torej želimo prave sinergije, moramo delovati na ravni držav članic, pa tudi eh, Evropska komisija je tista, ki mora ukrepati. Komisija je namreč tista, ki sprejema pravila o državni pomoči, reviziji in drugih postopkih. Stopna sofinanciranja je tudi različna, eh, če govorimo o strukturnih skladih ali obzorju 2020. Še vrsta drugih razlik se pojavlja ponavlja. Naprimer, eh, tudi kar zadeva pripravo prijav. Eh, pečat očitnosti ne deluje, kot smo pričakovali, ker eh, komisija ni prilagodila postopkov. Vse to ne deluje, ker prihaja do velikih razhajanj med strukturnimi skladi in obzorjem 2020. Mislim, da so tu nedvomno potrebne spremembe. Najlepša hvala za minuto, gospa Viring. Gospa predsedujoča, gospod komisar, resolucija, ki je pred nami, je dober vzor tega, kako lahko delujemo bolj učinkovito. Imamo priložnost, da zagotovimo sinergije med strukturnimi skladi in obzorjem 2020 in veseli me, da to besedilo ne posega v integriteto eh, enega ali drugega programa, ampak si prizadeva predvsem za boljše dopolnjevanje. Obzorje 2020 se osredotoča na kriterije odličnosti, eh, vendar pa eh, tu določeni projekti vendarle ne dobijo sredstev. Zato z pečatom odličnosti zagotavljamo, da vsi ti projekti vendarle lahko pridejo tudi do strukturnih sredstev. In pomembno je, da to v večji meri izkoriščamo in da si prizadevamo za zmanjšanje upravnih bremen. Kolegi, pred nami je priložnost, da podpremo znanost, spodbujamo inovacije in na ta način spodbujamo enakost in blaginjo. Hvala. Najlepša hvala. Gospoda Etriča ni v dvorani, tako da besedo dobi gospod Buzek za minuto in pol. Izvolite. pani przewodnicząca! najlepša hvala gospa predsedujoča gospod komisar bliža se umestna ocena obzorja dva tisoč dvajset eh, umestna ocena finančnega okvira Tako da je res pomembno, da se vprašamo, kako v obzorju 2020 porabljamo sredstva, kako sredstva porabljamo preko strukturnih skladov. Predvsem pa moramo opazovati razlike med novimi in starimi članicami, ki se pojavljajo zlasti pri obzorju 2020. Pomembno je, da eh, imamo v mislih predvsem tiste naložbe, ki so najpomembnejše za prihodnost. Biti moramo učinkoviti, eh, hkrati pa tudi dokončati evropski raziskovalni prostor. Kaj torej lahko storimo? Združljivost eh, obzorja 2020 in strukturnih skladov je ključen element. Naprimer, državna pomoč je pri strukturnih skladih dovoljena, ne pa pri obzorju 2020. Eh, pametna specializacija se lahko uporablja v strukturnih skladih, ne pa pri obzorju 2020. In vse te razlike pomenijo, da pečat odličnosti ne deluje tako dobro, kot bi lahko. Potrebujemo torej skupne standarde pri vseh instrumentih. In za konec. Vzpostaviti moramo raziskovalne mreže eh, za 13 novih držav članic in pripričan sem, da lahko sinergije izkoristimo za to, da odpravimo pomankljivosti. Za minuto gospa Toja. Najlepša hvala. Gospod komisar, strinjam se z vami in s predlogom sveta glede inovacij. Vsi vemo, da je ključna beseda za učinkovito rabo evropskih sredstev, zlasti na tem strateškem eh, področju, torej eh, na področju raziskav, eh, da je tu, mora biti v spredju sinergija, dopolnjevanje, da se je potrebno osredotočati na prednostne naloge gre za eh, navskrižno podporo in to omogoča, da lahko eh, projekti pridobivajo financiranje iz različnih eh, programov oziroma instrumentov, ki imajo morda celo različno ročnost, pa vendarle je to mogoče. Vse to lahko prispeva k vzpostavitvi centrov odličnosti, tehnoloških centrov, ampak kot je povedala kolegica Capeson, nova pravila, ki naj bi jih zdaj uvedli, eh, ne bodo dovolj. Ne vidimo še, eh, ali bo dejansko na voljo eh, dovolj tehničnega znanja, tehničnega znanja in dobrih praks, ki bodo omogočile delovanje. Najlepša hvala, gospa Mihajlova. Najlepša hvala. Govorimo o sinergiji med strukturnimi skladi in obzorjem 2020 in v tej razpravi pravzaprav govorimo o usklajevanju in sinergiji med politikami Evropske unije na ozemlju Evropske unije. Tu je razprava, ki kaže, da imamo pravzaprav vsi potrebo po več sinergije. Eh, za zagotavljanje rasti in zaposlovanja. Brez eh, sinergij ne gre, ampak vendarle se ne moremo omejiti zgolj na sinergije na ravni Evropske unije. Potrebna je sinergija tudi na ravni izvajanja na samem eh, terenu in potrebna je tudi sinergija v komunikaciji med različnimi projekti. Eh, želimo seveda konkretne rezultate, vzpostavitev novih delovnih mest, gospodarska rast, to mora biti naš cilj. Najlepša hvala, gospod Valkersal. Najlepša hvala, gospa um, predsedujoča, gospod komisar. Eh, komisija daje neke teoretične usmeritve glede sinergij, kako ustvariti sinergije med strukturnimi skladi in obzorjem 2020. Eh, ti skladi dobivajo veliko denarja ampak eh, pravzaprav pri programih eh, ni pomembna samo velika količina, ampak tudi dobro upravljanje, kako ustvarjati vezi in tako naprej. In zato je treba spodbujati odličnost eh, pri pametni specializaciji. Treba je naprimer povezati različne programe pri enem projektu, pri paralelnih programih, pri uh, sukcesivnih programih. Treba je ustvarjati sinergije in uh, pomoč, eh, ki je sofinancirana iz eh, strateških eh, in strukturnih skladov in pa druge vrste pomoči. Mm, to je treba upoštevati in to je treba upoštevati tudi pri obzorju 2020. Majhna in srednja podjetja so ključnega pomena za doseganje naših ciljev. Naša Evropa potrebuje več inovativnih majhnih in srednjih podjetij, zato da bo ustvarjala več delovnih mest. Eh, pri Evropi pa ne gre samo za Bruselj in Berlin, ampak gre tudi za regije, kot je Murcia v Španiji ali pa Kanarski otoki. Eh, ki, to so regije, ki imajo dobre, dober energetski potencial ali so pomembne z agroživilskega vidika. Eh, skratka, tukaj ne gre samo za posamezne dejavnosti ekonomskih akterjev, ampak moramo vsem evropejcem zagotoviti, da niti en evro eh, ne bo slabo porabljen eh, zaradi naprimer birokratskih ovir. In eh, sinergije bodo vedno naš najboljši zaveznik. Hvala. Hvala, gospod Bostinaro, za eno minuto. Najlepša hvala, gospa predsedujoča, spoštovani gospod komisar. Rad bi se vam najlepše zahvalil, ker ste omenili projekt uh, Live. Ne samo zato, ker ste me navdihnili, da sem spremenil svoj govor, ampak ker ste me opomnili, da obstaja zgodba o uspehu v Evropi. Zgodba, kjer so sinergije med strukturnimi skladi in obzorjem 2020 pripeljale do uh, čudežev. Ta projekt se zdaj razvija na mačarskem, češkem in romuniji. Uh, projekt ni samo največji in najbolj eh, napreden oziroma kompleksen izmed vseh projektov v, Evropski, eh, v vzhodnji Evropi, ampak je, gre pravzaprav za najbolj napredne raziskave na svetu. To bo spremenilo vsodo Evrope in postala bo vodilna vele sile na področju visokoenergetskih laserjev. Uh, Eh, v Romuniji in v Makoreleju eh, dela več kot 600 raziskovalcev iz vseh držav članic in iz drugih delov sveta. Eh, postali bodo središče podobno CERNu, zato pozdravljam sinergije in pozdravljam vse, kar se dogaja. Govoriti o sinergijah v naši državi je sploh enostavno, ker imamo tako dober vzor. Najlepša hvala, zdaj pa gospod Rubik za eno minuto. Najlepša hvala, gospa podpredsednica. Uh, uh, tudi v odboru STOA, eh, ki se ukvarja s eh, oceno tehnoloških možnosti, ste zelo dejavni. In mi ocenjujemo novo generacijo raziskav do leta 2050. Kako torej razisko, vlagati v raziskave, v pospešitev projektov, v nova podjetja? Evropa se mora razvijati in ni Eh, pametno, da govorimo o tem, kako eh, pripeljati revščino do vseh. Eh, s tem ne bomo dosegli veliko. Ampak z obzorjem 2020 in strukturnimi skladi imamo neko odlično sestavljanko, s katero lahko ponudimo pomoč vsem tistim, ki želijo ustvarjati rast in delovna mesta. Smo pa v globalnem svetu in ozreti se moramo proti think tankom v tem svetu in tam videti, kako pomagati ljudem, ki so samo zaposleni, da zaposlijo še koga drugega obzorje 2020 s finančnimi zmogljivostmi lahko prispeva k temu, česar si želimo. Zelo jasno je, da bi pametna specializacija eh, morala pomeniti to, da eh, ustvarimo nova delovna mesta v pravih razsežnostih. Eh, in tu so potrebne veščine, znanje in mislim, da je komisija tu eh, na dobri poti. Hvala, gospod Mojdaš. Najlepša hvala, gospa Kupula Natri, za eno minuto. Gospa predsedujoča, znanost predstavlja prihodnost, vodilna znanost pa po pomeni sodelovanje, ki združuje različna znanja in dosežke. Eh, To je tisto, kar krepi gospodarstvo in dolgoročno krepi našo konkurenčnost. Program obzorja 2020 Evropi pomaga, da se razvija v pametnejšo smer. Potrebujemo razisk podporo biološkemu gospodarstvu, eh, raziskave za čas po ogliku in najlepša hvala komisarju za eh, regionalni eh, program eh, bonus in Države članice in Evropska unija na tem področju v prihodnje ne smajo varčevati. Obzorje 2020 mora zagotoviti ravnovesje, projekti pa morajo ustrezati kriterijem kakovosti, kajti let na ta način se bo Evropa v svetu uveljavila. Eh, seveda je pomembna tudi eh, enakost med regijami, enak razvoj med regijami. Ugotavljamo pa, da Britanija zdaj zapušča Evropsko unijo. To je država, ki je za evropske raziskave zelo pomembna in razmisliti moramo o tem, kako nadaljevati tudi znanstveno sodelovanje z eh, Britanijo. Hvala, gospod Bogovič na tej seji smo govorili že o pobudi za mlade predsednik komisije je povedal o rezultatih na področju efsi ja danes govorimo o horizonu dva tisoč dvajset govorimo o kohezijskih skladih se pravi govorimo o orodjih ki jih imamo na razpolago zato da na eni strani odpravljamo revščino zaostalost v evropi na drugi strani pa prav tako želimo narediti razvojni preboj na tistih mestih kjer ima evropa velike priložnosti. pametna specializacija se sedaj na nek način uveljavlja po podobnih principih kot se uveljavlja horizon in ko opazujemo te rezultate in ko vidimo da stare članice porabijo petindevetdeset horizona vidim da imamo na tem področju težave. zato z moje strani spoštovani komisar prošnja da komisija organizirano pomaga tudi novim članicam da bodo znale aktivirati tako kohezijsko politiko kakor na drugi strani horizon kajti sicer se ta solidarnostni princip v evropi ne bo uveljavil in bomo imeli v prihodnosti velike težave. Najlepša hvala, gospod Rodriguez. Komisarju, kaš kolegež. Gospa predsedujoča, dragi komisar, dragi kolegi. Učinek sinergiji med različnimi investicijami v Evropi eh, in po nacionalnih gospodarstvih je nekaj zelo koristnega. Vlaganje v znanost je del kohezijske politike eh, in komisijo želim vprašati, zakaj razmišlja o tem, da bi kaznovala države članice, ko gre za dostop do sredstev. Ali ni to v nasprotju z načeli kohezijske politike? E, to je tako, kot da bi raziskave prepustili ekofinu. E, trojka je vladala na portugalskem štiri leta in upam, da ne želite kaznovati podjetij še naprej. Veliko denarja smo že izgubili za raziskave iz proračuna leta 2015. Upam, da nas ne želite kaznovati eh, zaradi neke vizije evropskega trga. Moramo vedeti, kaj se dejansko dogaja. Portugalska uh, trpi zaradi tega. Gospod Levandovski, gospa predsedujoča, gospod komisar, sinergije, to je lepa beseda. To pomeni skupna prizadevanja, torej da prizadevanja povežemo, ne pa da jih razpršimo. V Evropi obstajajo različne stopne inovativnosti v gospodarstvu. In tudi države evropska sredstva uporabljajo na različne načine. Razdelek 1a eh, se eh, uporablja zato v severnih državah, torej v starih državah članicah, eh, kohezijski skladi pa predvsem v novih državah članicah lahko pa bi uporabili tudi veliko denarja iz strukturnih skladov, zato da bi financirali raziskovalne programe. Vendar pa ti novi programi uporabljajo sinergije za financiranje univerz in podjetij. Mislim, da bi to morali tudi nagraditi. Hvala, gospod Buda doamnă președintă uniunea europeană trebuie să fie. Hvala. Evropska unija mora zdaj biti bolj kot kdajkoli zaskrbljena oziroma se mora ukvarjati s tem, kako identificirati tiste eh, vrzeli, ki obstajajo. Treba je eh, zmanjšati razlike na gospodarskem in socialnem področju med državami članicami. Kohezijska politika je tisti instrument, ki ga ima Evropska unija na voljo za to, da doseže ta cilj potrebujemo pa več fleksibilnosti in pa prilagoditev novi situaciji. Poleg tega je treba zagotoviti okrepljene sinergije med eh, petimi strukturnimi skladi in drugimi pomembnimi programi z eh, tega področja. Treba je povdariti tudi inovacije, raziskave in razvoj ter eh, spodbudo za majhne in srednja podjetja. Treba je tudi povdariti rezultate, ki so bili doseženi. S tem bomo povečali zaposlovanje in mislim, da obzorje 2020 eh, prinaša določene možnosti na tem področju. Postopke je treba poenostaviti in pa eh, pravila jasno eh, zasnovati. Potem moramo biti transparentni pri dodeljevanju sredstev. To je naloga komisije. Skladi pa morajo biti na voljo tudi na enak način vsem državam članicam. Hvala. Postopek HDI. Gospod Marijas hvala gospa predsedujoča program obzorje dvajset dvajset eh, podpira strategijo eh, evropa dvajset dvajset gre za spodbujanje eh, raziskav in razvoja in pa doseganje trajnostnega razvoja v državah članicah šestnajst milijard evrov je na voljo za to In to državam članicam pomaga, da razvijajo svojo industrijo, pa tudi krožno gospodarstvo. To je še en pomemben vidik eh, tega financiranja. V programu obstaja načrt, da se izboljša eh, pravni okvir in da se pregleda pravno oziroma državno pomoč in pa pomoč eh, MSP-jem. Določene države in pa Grčija morajo povečati tisto vsoto, ki jo porabijo za raziskave in razvoj in pa več morajo vlagati tudi v javni zasebni sektor. Hvala, gospod Jakovčič. So much, Hvala. Sinergije so res lepa beseda, sam to rad uporabljam v političnem govoru, v svojem političnem diskurzu. Zdaj pa bi rad uh, tudi na nekaj opozoril. Za obzore 2020 ni dovolj denarja, to nam je jasno. In, eh, ta denar lahko najdemo v strukturnih skladih in kohezijski politiki, ampak eh, previdni moramo biti. Eh, če si ogledamo Evropsko investicijsko banko in če vzamemo del sredstev iz Junkerjevega načrta za to, da se podprejo projekti, ki so pomembni, eh, in ki se zdaj financirajo strukturnimi skladi. Eh, ti projekti so pomembni za razvoj infrastrukture v novih državah članicah. No, eh, mislim, da bi morali glede na vse to najti neko eh, ustvarjalno formulo in pa ustvariti sinergije med različnimi viri. Ta dva vira ne bosta dovolj. Končali bomo pri tem, da bo sredstev premalo. Gospod Ferreira. Gospa predsedujoča, gospod komisar. Komisija je govorila o sinergijah med strukturnimi skladi in obzorjem 2020. Ista komisija je pač omenjala to kot tista, ki je uvedla nezakonite sankcije proti portugalski, zamrznila je strukturne sklade in s tem kaznovala portugalsko. To je država, ki je bila neto eh, prispevnica eh, oziroma neto plačnica v proračun EU. No, ne glede na to, ali gre za obzore 2020 ali za državo, ki je financirala uh, inovacije v drugih državah, mislim, da moramo vedeti naslednje. Portugalci so suveren narod in jih ne zanima to, kaj govori komisija. Mi dobivamo denar iz strukturnih skladov, ampak. Eh, to zelo presegajo tudi uh, tokovi denarja, ki uh, zapuščajo Portugalsko. Uh, Tukaj je veliko izsilevanja strani komisije, eh, gre pravzaprav za terjanje denarja strani Portugalcev in mislim, da je dovolj tega podrejanja Portugalcev. Hvala, gospod Novakov. Благодаря, госпожо председател. Точно както в приказките за малките... Хвала, госпожа председуюча. Но, э, вемо da eh, dobimo dobre rezultate takrat, ko so ljudje povezani. Zato je treba ustvariti sinergije med strukturnimi skladi in obzorjem 2020 ter med drugimi finančnimi instrumenti. Mislim, da bomo tako prišli do boljših rezultatov. Kaj želim povedati? 80 eh, milijard imamo na voljo do leta 2020 in obzore 2020 ima eh, močne možnosti za eh, povezave z drugimi eh, skladi in programi. Mislim, da lahko to vsoto večkrat pomnožimo. Vendar pa obstaja tudi pas. Ne vemo, kako dopolniti sredstva kaj ti instrumenti so pogosto preveč zapleteni, ne poznamo točno potreb posameznih upravičencev in zato potrebujemo pravo mešanico eh, sredstev in pa finančnih instrumentov. Eh, tukaj gre za dve plati iste medalje. Zanima me, kako bomo skombinirali 500 različnih programov in kako jih bomo financirali. Eh, mislim, da moramo predvsem spodbujati dobre prakse. Hvala, zdaj pa gospod komisar Mojdas. Hvala, gospa predsedujoča, hvala vsem. Mislim, da je bila ta razprava zelo zanimiva. E, mislim, da predvsem zaradi treh točk. Vsi se strinjamo o pomenu sinergij. In e, sinergije so pomembne zato, da dosežemo boljše inovacije in boljšo znanost. Druga stvar je, da smo se vsi strinjali, da je že bil dosežen napredek pri različnih instrumentih in programih. Tretjič eh, pa želim povedati, da se tudi vsi strinjamo, da moramo narediti še več. Gre za nedokončano delo, eh, skupno delo, ki vključuje parlament, komisijo, različne službe, nacionalne vlade, posameznike in lahko zagotovim, da bomo to delali še naprej. Prizadevati si moramo za več sinergij. Razmišljati je treba na neobičajen način eh, in ustvariti različne instrumente, ki bodo lahko prinesli eh, nove in boljše rezultate. Imate mojo zavezo in zavezo komisarke Krecu, da bova še naprej trdo delala na tem, da dosežemo še več takih pozitivnih primerov, o kakršnih smo danes govorili. Zato pa potrebujemo vašo pomoč. Hvaležen sem za vsa vprašanja, vso podporo, vse različne primere. Točke, ki so bile danes izpostavljene, bodo vsekakor vključene v naše delo. O tem bomo razmišljali in zato bi se rad zahvalil za vse ideje in prispevke, ki so bili danes podani. Eh, to so ideje, ki so eh, skladne tudi z našimi. Eh, mislim, da moramo še naprej delati skupaj. Hvala za razpravo. Hvala.